zadnjim delom zasedanja. Proszę państwa. Dame in gospodje, na voljo je zapisnik zasedanja z dne 7. aprila 2010. So kakšne pripombe na zapisnik? Ne vidim pripomb, s tem je zapisnik potrjen. Pismo obvestilo 71